bo med ženskami v Evropi. Najprej poročevalka, gospa Matera, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, prihajamo zdaj na zadnjo fazo, zadnjo etapo dela, pri katerem eh, sem bila angažirana eh, zadnje mesece to je podjetništvo med ženskami v Evropi, ki si z težavo opomore postopoma od ene najhujše, najhujših kriz v svoji zgodovini. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci, ki so spremljali naše delo eh, in odločila sem se za strategijo, ki je vključevala tudi druge politične sile od vsega začetka priprave poročila. Uspelo nam je pripraviti neko um, um, prečno pač stališče in ni bilo potrebno potrebno niti imeti enega samega sestanka s poročevalci v senci. zahvaljujem se torej vsem kolegom eh, ki eh, so mi pomagali zato da bi ženske postale akteri eh, gospodarske obnove proučila in proučevala sem razloge tistih zunanjih faktorjev ki postavljajo ovire za žensko podjetništvo v Evropi ki na naši celini znaša samo trideset odstotkov celotnega podjetništva torej postopek uveljavljanja ženske ki skozi stoletja je privedel do hudih bojev, zato da bi ženske imele enakopravno obravnavo, še ni eh, privedla do končnega cilja, do enakosti na vseh področjih. Med najhujšimi ovirami, na katere naletimo in ki so eh, nas podbudili k temu, da pripravimo to poročilo, najdemo socialne, gospodarske, psihološke razloge. Ženske so prepogosto žrtve arhajičnih stereotipov, eh, zaradi česar so potem nekako nekako um, se izvajajo samo uh, drugorazredne uloge in uh, ženske morajo skrbeti za otroke in za starejše, uh, kot da bi materinstvo bila ovira, ne pa kronjanje nekega življenja. Torej, kljub številnim direktivam, ki silijo k temu, da se ne diskriminira na podlagi spola, kar zadeva dostop do storitev, do enake obravnave ženske, so zelo pogosto žrstve diskriminacije v trenutku, trenutku ko dostopajo do kreditov in torej prav zato mislim da je potrebno da ustrezno izobražujemo naše mlade k podjetniškemu duhu do tveganja in tudi do volje do neodvitnosti in do podjetništva besedilo o katerem bomo glasovali jutri se osredotoča na pet ključnih eh, tematskih področij torej najprej glavna tema to je ravnotežje med družinskim in poklicnim življenjem ki na žalost predstavlja eno od ključnih zavor za evropske ženske in nekatere ženske naletijo ko se odločijo odločajo za to, da so podjetnice. In zato predlagam, da bi imeli pravo racionalizacijo možnosti, da bi evropski eh, skladi eh, pač eh, se dali na, na, na razpolago za to, da bi lahko ustrezno zagotovili oskrbo za starejše in za otroke. Potem sem prepričana, da izmenjava dobrih praks in mreženje in tudi podjetniško izobraževanje so ključni elementi in zato potrebujemo neko evropsko platformo za žensko podjetje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 Eh, prava ovira v tretjem poglavju za ženske eh, predstavlja dostopanje do kredita in prepričana sem, da boljše izvajanje direktive za enakost dostopanja do storitev je eh, v tem trenutku nekaj nujnega. Banke morajo obravnavati vse na enak način in ne dajati prednost naložbenim načrtom, ki jih ustvarjajo moški. In pred zadnje poglavje. Prepričana sem, da podjetniška kultura uh, mora biti predmet pouka tudi že pri mladih. Zato moramo spodbujati mlade in dekleta za to, da se podajo na področje financ in podjetništva. In zadnje poglavje ženske morajo biti naklonjene ne samo socialnemu delu, ampak se morajo odpirati tudi za nove tehnologije in za zeleno gospodarstvo. In torej, gospod predsedujoči, eh, izčrpala sem čas, ki sem ga imela na volju. Pozivam vse kolege jutri, da glasujejo za to poročilo, za neko Evropo, ki bo bolj vključujoča in naj zaključujo zaključim z besedami Oriane Falači, italijanske pisateljice, ki mi je zelo všeč. Biti ženska je nekaj očarljiva, je pustolovščina, ki terja veliko poguma, izziv, ki nas nikoli ne dolgočasi. Torej, prosim vse kolegice, da se nikoli ne več dolgočasijo, dolgočasijo tako, kot se je meni zgodilo. Najlepša hvala, gospa Matera. Gospa Galpelc, dobi besedo, izvolite. Eh. Najlepša hvala gospod predsedujoči. Najprej bi rada čestitela gospe Materi. Odlično poročilo ste pripravili. Hvala. To je zelo pomembna tema in sama menim, da moramo pomagati ženskam, da postanejo bolj podjetne in bolj podjetniške. To je priložnost za ekonomsko rast in razvoj. To pa je pomembno tudi za izpolnjevanje, samo izpolnjevanje žensk, ki morajo živeti ki eh, se morajo razvijati. Ženska moramo dati pobude, spodbude, jih podpirati, pomagati moramo pri eh, gradni karijere. Obstajajo določene ovire in izzivi, ki jih najdemo v poročilu. Eden od teh eh, izzivov je dostop do financiranja. Vzpostaviti moramo prave pogoje za to, da bodo ženske lahko dostopali do finančnih sredstev. Eh, vprašanje mreženja je zelo pomembno. Mislim, da je to izjemno pomembna in eh, dobra ideja. In to urodje bi morali eh, v večji meri uporabljati. Kar se tiče socialnega podjetništva, pa takole. Ta podjetja so pomembna za gospodarstvo, ampak niso, niso edino urodje v naših rokah. To ni edina možnost, ki jo imajo ženske na voljo kot eh, poslanka lahko rečem, da je to odlično poročilo. Eh, jutri bom seveda glasovala za. Hvala. Mikrofon, prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Splošna enakost zahteva, da eh, spoštujemo enakost kot eh, načelo, sprejeti pa moramo tudi specifične ukrepe v državah članicah. Zagodavljati moramo, moramo dostop do pomoči, do svetovanja za ženske, ki si želijo postati podjetnice. Zato potrebujemo določene storitve. Olašati moramo dostop do finančnih sredstev in do drugih oblik eh, podpore. Odpraviti moramo eh, birokracijo in druge ovire pri vzpostavljanju podjetij. Države članice morajo sistematično revidirati ukrepe in politike, ki se nanašajo na spodbujanje podjetništva. Zagotiti je treba izobraževalne in eh, druge programe, programe usposabljanja za podjetništvo. Zagotoviti je treba enake možnosti za moške in za ženske. Omogočiti je treba ženskam, da imajo uspešno kareno. Ne na zadnje bi eh, rada čestitela poročevalki za njen pristop. Hvala. Gospod Tomašiču. Podjetništvo in podjetniška mentaliteta je nekaj, kar je treba spodbujati z domačo vzgojo in tudi z izobraževalnim sistemom in to med pripadniki obeh spolov. Le tako bo lahko gospodarsko v, Evrops, v Evropi pričakovalo nadaljno rast in to, da bo ostalo na slovenskem uh, vrhu podjetništvo je med ženskami morda nekoliko manj razširjeno kot med moškimi in tukaj je veliko potencijala. Nikakor pa ne moramo podpreti priporočila, ki poziva k dialogu med ustanovami, zato da bi se določili najboljši načini za izvajanje politike uravnavanja poslovnega in zasebnega življenja in tudi kako da bi se zagotovila enakomerna delitev družinskih odgovornosti. To ni naloga uh, iz ustanov ali politik. Družina je najbolj intimna človeška sfera, v kateri mora ta odločitve spremati ženska in moški v dogovoru z otroki, ne pa politika. Mislim, da je bila tukaj politika oziroma meja politike daleč presežena. Gracias. Señora Bilbao. Gospa Bilbao. Gracias, presidente. Quiero agradecer a la señora. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila gospe Materi za opravljeno delo. Podjetništvo, samo zaposlitev, delanje, delo sam, eh, eh, ko delamo sami zase, vse to so. Eh, opcije, ki eh, za ženske niso tako privlačne kot za moške. Ponavadi niso tako dobro plačene in delajo v eh, tistih sektorjih, ki niso toliko vredni. Težko zagotovijo eh, ravnovesje med družinskim življenjem in poklicnim življenjem. To pomeni, da ženske težko izkoristijo potencial, ki ga imajo. In to je škoda potrebujemo boljšo politiko, boljše okolje za podjetništvo, boljša finančna sredstva za to, da odpravimo eh, te pomankljivosti in eh, ovire. Neenakost je eh, slaba ne zgolj za ženske, na kar pomislimo najprej. Ne, to, gospod komisar, je slabo za nas vse. Zato moramo ukrepati. Ora, como consequência das políticas liberais, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vse skupaj je posledica neoliberalnih politik. Ženske so tiste, ki jih eh, revščina in neenakost najbolj eh, prizadeneta. Če se želimo proti temu boriti, ne moremo uporabiti zgolj eh, čarobno palčico podjetništva med ženskami. To pomeni, da bi poskušali uh, to bolezen pozdraviti tako, da bi zaposlili tiste, ki so bolezen povzročili. Potrebujemo stabilne, dobro plačane službe. Ne smemo eh, spodbujati prekernega dela, ki je slabo za podjetništvo, ki privede do neenakosti. Če si želimo enakosti med spoloma, potem moramo narediti korake v smeri eh, pravega polnopravnega državljanstva. Stabilne službe, brez diskriminacije, visoko kakovostna delovna mesta v izobraževalni sferi, na področju zdravja in tako naprej. Ampak to ni trenutni uh, trend evropskih politik. To pa si zaslužijo naši delavci. Eh, Želel sem povedati, da smo besedo dali uh, več kot eh, dvakrat toliko govorcem kot ponavadi. Ponavadi dobimo pet minut, ampak dali smo čas za govor številnim drugim. Želimo si, da vsaka politična skupina dobi eh, dovolj časa za govor. Nažalost ne morem prijeti dodatnih prošen za govor. Ampak vse tiste politične skupine, ki so eh, prosile za čas za govor, so ga dobile. Sedaj pa gospod komisar, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se rad najprej zahvalil gospe Materi za opravljeno delo pri tem poročilu. Kot smo slišali in kot vemo, so mala in srednja velika podjetja eh, gonilo eh, Evrope, ustvarjajo delovna mesta in če želimo izkoristiti potencial našega gospodarstva, moramo izkoristiti potencial in ustvarjalnost eh, celotne delovne sile, tako moških kot žensk podjetništvo pa je manj eh, priljubljeno med ženskami eh, kot med moškimi. 63 odstotkov žensk pravi, da nikoli niso pomislili na lastno podjetje. Eh, ta številka za moške je 52 odstotkov. Slišali smo, kakšne so glavne ovire. Stereotipi, pomankanje zanosa, pomankanje ustriznih mrež in zato je izobraževanje tako pomembno. Zato je eh, jasno, da morajo države članice eh, učenje in poučevanje v podjetništvu vključiti v vse ravni izobraževanja. Razlike so velike ne zgolj kar se tiče motivacij za začetek nekega podjetja, ampak tudi kar se tiče eh, tveganja. Ženske bolj ali, bolj ali, ali analizirajo eh, tveganje, kar pomeni, da so njihova podjetja eh, bolj trajnostna, vodijo jih bolje. Ampak kljub temu ženske eh, z veliko težavo dostopajo do finančnih sredstev, ki jih potrebujejo. Eden od korakov naprej je naprimer specifični program oziroma programi za spodbujanje podjetništva. Tudi vzorniki so privedli že do dobrih rezultatov, ko je to povezano naprimer z men mentorstvom, eh, s podpornimi storitvami. Komisija je že sprejela več ukrepov, naprimer imamo evropsko eh, mrežo eh, podjetnic, ambasador podjetništva in evropsko mrežo mentorstva. Letos bomo vzpostavili spletno platformo za ženske vseh let, ki želijo voditi podjetje zagotavljali bomo eh, usposabljanje, nasvete eh, in mentorstvo za ženske. To bi naj bila rešitev, eh, s katero bomo pokrili vse pomankljivosti. Ženske bodo lahko pristopale v obstoječe mreže in tam našle tudi informacije o financiranju. Zahvaljujoč pilotnim projektom želimo omogoči tudi boljši dostop do alternativnih finančnih eh, sredstev. Naprimer, ustvarili bomo eh, mrežo eh, tako imenovanih angelov podjetništva. Imamo tudi strokovno skupino za socialno podjetništvo, ki sodeluje z zainteresiranimi stranmi, zato da bi izboljšali pogoje dela na tem področju. Če želimo podpirati podjetnice, potem moramo ustvariti okolje, v katerem lahko eh, podjetnice izkoristijo svoj potencial. Ravno zato sodelujemo z državami članicami in poskušamo zagotoviti, da eh, bi rešili vprašanje, kot je naprimer eh, skrb za otroke in skrb za ostarele posod po Evropi. Evropa potrebuje ves svoj talent in potencial in lahko vam zagotovim, da bo Evropska komisija, komisija še naprej trdo delala za to, da bi spodbujala uh, podjetništvo med ženskami. Podpora parlamenta pa nas bo vodila na tej poti. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj.